Uh, uh, pa začnimo. Naj povem, spremenili smo uh, urnik in bomo začeli glasovati z, uh, zdaj ob devetih. Se šalim, se šalim, to je bila šala. Tako da, da bi lahko vsi malo zapanicirali. Kakorkoli je že prva točka dnevnega, no, kakorkoli že glasovanje ostaja za ob 11. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospe Figaredo o vlogi minimalnega dohodka preprečevanju revščine in spodbujanja socialne vključenosti v Evropi. In zato kar dajem besedo gospe Figaredo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Včeraj je bil pri nas gospod komisar in mi smo z njim razpravljali o vprašanjih revščine. In mislim, da bi morala biti to ena od najpomembnejših tem v našem delu. Zato, ker, kot rečeno, v Evropskem letu boja proti revščine in glede na to ne bi mogli razumeti, če se Evropski parlament ne bi posebej ukvarjal s tem problemom. Predvsem, če vidimo, da številke postajajo vedno večje od dneva v dan in da se položaj revnih vedno bolj poslabšuje. In predvsem položaj žensk, otrok in velik del prebivalstva, torej zapada v revščino. V poročilu, ki vam ga predstavljam, sem izhajala iz zadnjih številk in podatkov, ki jih je Eurostat objavil v januarju letos, In te številke se nanašajo na prihodke konec leta 2008. In to seveda ni natančen prikaz današnjega položaja, kaj tem? Gospodarski in socialni položaj se je pa še poslabšal zaradi gospodarske in finančne krize. E, položaj je verjetno še dosti slabši, kot to kažejo številke, vendar sem se jaz nanašala na te številke, izhajala sem iz teh številk. Zato se moramo na vsak način s tem ukvarjati. 17 odstotkov v EU 27, torej 17 odstotkov prebivalcev EU 27 živi z dohodkom pod pragom revščine. In ta, to je seveda zelo visoka številka. Velik del prebivalstva je torej prizadet. 2008 jih je bilo 15 milijonov, danes jih je verjetno še nekaj milijonov več. In mi bomo to videli, ko bomo končno dobili podatke o današnjem položaju. To pa seveda pomeni tudi, da se je položaj še poslabšal od konca leta 2008 in tudi odkar imamo Lizbonsko pogodbo. Liz, cilj Lizbonske pogodbe pa je, da bi skušali eh, izkoreniniti revščino. To je. Yeah. Dramatičen položaj predvsem za otroke in mlade do 17 let starosti, kaj ti eh, 20 odstotkov eh, tega, te populacije je prizadeto. V, predvsem v Romuniji, v Bolgariji, v Italiji, Španiji, eh, Grči, Portugalski, Litvi, eh, na Poljskem celo 23 odstotkov, e, najnižji e, odstotek imamo v Sloveniji, na Danskem in sicer 2 odstotka. Če zdaj govorimo o tem položaju, potem govorimo o eh, tudi socialnih storitvah, ker če tega ne bi upoštevali, bi bil položaj že dosti slabši. In vidimo, da tudi v uvodnih pripombah je govor o plačevanju socialnih storitev mlajšim od 18 let. In eh, tu je torej položaj prav tako kritičen. tu gre za tisti del prebivalstva, ki so najbolj prizadeti. E, obstaja pa še ena zadeva, ki nas nemirja in to je, da revni delavci in njihovo število tudi narašča. Torej, glede na težki položaj e, na trgu delovne sile. E, Obstajajo tudi zelo slabo plačana delovna mesta in povprečje 2008 je bilo 8 odstotkov revnih delavcev v EU, pravi Eurostat. Torej, to so ljudje, ki so na pragu revščine. V moji državi na portugalskem je konec leta 2008 eh, smo imeli že 12 odstotkov tega, te populacije in to je zelo vznemirljivo. Mi imamo podatke Eurostata tudi eh, v zvezi z eh, pomankanjem med prebivalstvom. In Tu gre tudi za tisti del populacije, ki dejansko, na, do, naprimer, doma nima nobenega gretja. Eh, potem, ki ne morejo vsak dan uh, jesti, ker nimajo dovolj eh, sredstev in tako dalje. Torej, to je zelo težek položaj, jaz vseh podatkov ne bom navajala. Uh, je, na tem temelji moje poročilo. Tu so pa tudi podatki in sami se boste lahko prepričali, ali po številke iz te študije ustrezajo realnosti. Na drugi strani pa se kaže tudi, da je nujno potrebno, da nekaj naredimo, da moramo v to poseči. In seveda obstajajo različni ukrepi, ki jih moramo sprijeti, da bi se borili proti revščini. Tu gre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 so zelo različni, torej imamo celo paleto možnosti. Ampak tudi revščina je zelo e, mnogoplastna. Jaz sem govorila zdaj samo o e, prihodkih, ampak tu obstaja tudi pomankanje. E, eh, še širši je ta problem, namreč problem, da nimaš dostopa do zdravstva, do izobraževanja, do socialnega zavarovanja. In eh, revščina pomeni tudi, da imaš težave dostopa do uh, izobraževanja. Torej, zelo uh, mnogoplasten problem je to. Nimaš dostopa do demokracije in tudi ne možnosti, da bi delavci se organizirali, naprimer v svojem podjetju, in eh, oni se celo bojijo, da bi govorili o svojih problemih in to velja za marsikatero državo članico. Revščina, kot rečeno, je nekaj, kar moramo. Na kar moramo gledati iz različnih vidikov, e, torej, da bi se lahko proti temu borili. Če govorim o e, minimalnem dohodku, je to samo en vidik in tu imamo eno, en ukrep, ki ga lahko sprejemamo. Ne moremo najti patentnega recepta za reševanje problema revščine. Kot rečeno, je potrebno uh, videti vse razsežnosti revščine, da bi lahko uh, se proti temu borili. Ena možnost je seveda minimalna plača, to je možnost, da se poboljša uh, življenjske pogoje in uh, da dosežemo, da tisti, ki delajo, niso revni. Lahko bi izboljšali tudi pokojnine za tiste, ki so že delali, da uh, ob koncu življenja imajo še pokojnino, uh, ki je človeka dostojna in da ne zapadajo v revščino, kot je naprimer na portugalskem primer pri številnih upokojencih. Potem seveda morajo tudi zato, da eh, imajo dostop do dobre eh, zdravstvene službe, do izobraževanja in tako dalje. Dobro v kakšnem kontekstu je minimalna plača. Imamo dve zelo zanimivi študiji, ki kažeta, da v večini držav v Evropski uniji imamo danes že minimalne plače. Ne v vseh. Pa to pomeni, da imajo eh, vsi, ki imajo minimalno plačo, tudi možnost, da dostojno živijo. V nekaterih državah, kot rečeno, so sprijele te ukrepe in eh, koristijo ta inštrument za borbo proti revščini. Obstajajo pa tudi študije, ki dokazujejo, da če ne bi bilo minimalnih plat, bi bilo tudi več revščine. Zato je pomembno, da vse države Evropske unije uvedejo minimalne plače, tako da bi ljudje lahko živeli človeka dostojno življenje. Jaz mislim, da je to ravno to, o čemer bi morali tukaj razpravljati. In. Dobro, jaz v tej prvi fazi nisem mogla dati še več predlogov, to obstaja določene meje in zato eh, imate sedaj samo te primere, ki jih vidite v poročilu. Ampak z prispevki kolegov in z mojimi prispevki pa bi mogoče lahko še dopolnili to poročilo, ampak v tej prvi fazi mi to ni uspelo zaenkrat. In bilo je tudi potrebno, da pridemo do dogovora. Da, pridemo do poročila, ki ga bo podprl celotno Evropski parlament in jaz bi hotela, da se dela v tej smeri. Zaradi tega imamo tu še dosti manevrskega prostora, da najdemo konsens in zdaj nisem hotela vam predstaviti enega čisto mejen, en čisto mejen inštrument, temveč meni je šlo predvsem za to, da eh, imamo eh, širši pristop. Hotela pa bi počrtati, da lahko gremo seveda tudi korak dalje. Kot rečeno, bi lahko eh, inštrumente še bolj podrobno opisali. Jaz vem, da si številni kolegi to želijo in vem tudi, da obstaja politična volja za to. Zato imamo tudi dobro osnovo, da to naredimo pozneje. Jaz, eh, Torej sem prepričana o tem, da bomo v poznejši fazi lahko predstavili še več predlogov in da bomo mogoče prišli do velikega konsenza, tako da bo to poročilo eh, imelo veliko podporo v tem letu boja proti revščini in to bi bil pomemben prispevek parlamenta, da poskrbimo za to, da se ravno v tem letu kaj spremeni. Hvala lepa. Yes, thank you. Uh, thanks for... Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Figurejdo. Odlično poročilo. In jaz sem poročevalka o senci iz moje skupina. Prva točka je odstavek F. Prav imate, ko trdite, da eh, so ženske v nevarnosti, da padejo v revščino. Ampak tudi druge skupine so ranljive, recimo invalidne osebe, starejše osebe na te revščina nesorazmerno vpliva in zelo pogosto trpijo ravno toliko kot ženske. Ravno tako v odstavku 5 pozdravljam poziv zato, da se predstavijo določene pobude, s katerimi naj bi države članice same oblikovale scheme za boj proti revščino. Rekli ste, da potrebujemo pobude. Sama imam nekaj idej o tem, kakšne pobude naj bi imeli, ampak zanimivo bi bilo, če bi vi kaj povedali sedaj o tem. Ko boste eh, predstavili svoje eh, zaključne pripombe, bi bilo dobro, če to točko nekoliko bolj eh, razdelate. Odstavek sedem. Jasno je, da eh, je treba vključiti ljudi, ki živijo v revščini v postopek odločanja. To je izjemno pomembno, ko govorimo o revščini, ko govorimo o brezdomstvu. Uh, In eh, konferenca je bila prejšnji teden o brezdomnosti in eden od ključnih vidikov, ki ste je pokazal, je naslednji. Sami brezdomci so izključeni iz eh, postopka odločanja o tem, kako naj bi se oblikovali ukrepi za njihove pomoč. Zato je zelo pomembno, da vključemo ljudi, ki trpijo zaradi revščine eh, v v postopek eh, odločanja. Veliko krovnih organizacij obstaja, ampak obstajajo tudi posamične organizacije, ki vem, da bi zelo rade prispevale in se odeležile tega eh, postopka. Vem, da ste se z nekaterimi tudi pogovarjali. Zelo sem zadovoljna s eh, poročilom. Sama bom sicer uložila nekaj Eh, predlogov sprememb, ampak naj še enkrat ponovim, poročilo je odlično, opravili ste odlično delo in z zanimanjem bom poslušala vaše poglede na pobude, eh, ki jih imajo države članice v zvezi z minimalnim dohodkom. Gospa Gruning je prva govornica. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala lepa, gospa Figoredo, da ste eh, sprejeli to tako pomembno temo, kaj ti res je. Ljudi ne smemo puščati na robo družbe v Evropski uniji. E, če govorimo o minimalnem dohodku, to pomeni tudi e, ponovni vstop na trg dela. V Franciji e, smo veliko govorili o tem, ampak smo pozabili besedo vključenost. Ljudje so se potem navadili na ta minimalni prihodek kajti eh, ta znesek je še vedno precej nizek glede na življenjske stroške, ampak odkrito mislim, eh, da moramo tem osebam vrniti dostojanstvo. To pa pomeni socialno priznanje in socialno priznanje je povezano z delom. Jasno je, da obstajajo še vedno kategorije ljudi, ki imajo ogromne težave z vstopom na trg dela recimo, če gre za težkega invalida. Za te osebe pa je treba zagotoviti socialne storitve, ki bodo zadostne, da bodo tem osebam omogočale človeka vredno življenje. Eh, skratka, vrnitev na trg dela, To je mogoče preko usposabljanja, ampak usposabljanje ne more potekati kar tako. Često se zgodi, da ljudi vključimo v oblike usposabljanja, ki ne vodijo k eh, zaposlitvi, zato ker enostavno zaposlitev z takih področji ni. In zato je treba upoštevati potrebe na trgo dela danes in jutri. Eh, treba je misliti tudi na nova delovna mesta. Ravno tako moramo misliti na minimalno starost, kajti ljudje, ki so delali celo življenje in potem eh, eh, se upokojijo z pokojnino, ki ni dostojna eh, življenja, mislim, da teh ljudi ne bi smeli pozabiti. Potem pa še revni zaposleni, kajti jaz sama poznam situacije, kjer Eh, ljudje ne delajo, dobijo obliko, eh, veliko socialne pomoči in ko vse te socialne pomoči seštejete, ugotovite, da dobijo več kot pa nekdo, ki redno dela. In ki dobiva minimalno plačo. In eh, to ustvarja nerazumljive razlike. Zato moramo tudi na to misliti. Potem eh, imamo tudi situacije, situacije prezadolženosti. Eh, taki ljudje so velikokrat v velikih težavah. Zato moramo paziti tudi na te organizacije, ki posojajo kar vsem uprek, ne da bi upoštevale možnost vračanja kredita. Potem zahtevajo odplačilo kredita, seveda In eh, ko eh, ti ljudje odplačajo obrok, nimajo več minimalnega zneska za preživetje. Prezadolženost je tudi eden od eh, resničnih pravih vzrokov revščine v naših družbah. To sem želela povedati, ravno tako pa bom uložila nekaj predlogov sprememb k vašemu poročilu. Hvala lepa, Jean Lambert. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalki za njeno delo in strinjam se s predsejšnjim številom komentarjev, ki smo jih slišali do sedaj. Zlasti se strinjam se komisarji v zvezi z vključenostjo revnih v proces odločanja. To je vloga, ki naj bi jo imeli nacionalni akcijski načrti in ta odbor bi moral v določeni fazi videti, v kolikšni meri nacionalni akcijski načrti dejansko vključujejo tiste, ki živijo v revščini oziroma na katere odločitve vplivajo. Želim se dotakniti enega oziroma dveh vprašanj iz tega poročila. Mislim, da se začenjamo zavedati, da so določene države članice, kjer tudi, če si pogledamo raven dajatev, eh, kot so eh, dajatve iz sistema socialne varnosti, pokojnine in tako naprej. Često so te dajatve na državni ravni določene tako nizko, da so ljudje potem prisiljeni živeti v revščini. Mene bi zanimalo, kako posamezne države članice določajo ravni svojih socialnih dajatev in kaj upoštevajo pri tem eh, določanju. Eh, tudi vprašanje kazalnikov, ki ga je gospa Figorej domenila, je zelo pomembno. Kaj ti? Ko govorimo o boju proti revščini, ne smemo delati tako, da bojo istočasno eh, ljudje tudi eh, ostali v revščini. Treba je zmanjšati razkorak v prejemkih najrevnejših in najbogatejših. Raziskave kažejo, da je ta razkorak ogromen in to vpliva na socialno povezanost in na celotno družbo. To je tudi eno od vprašanj, ki bi ga bilo koristno nekoliko bolj razdelati. Potem je pa še eno vprašanje, o katerem smo govorili v tem odboru in tudi na plenarnem. Eh, socialni, eh, to je vprašanje o socialni pogojenosti in pa tudi o načrtih za reševanje. Ravno kar smo slišali tudi vprašanje, ki se nanaša na težave eh, prehoda iz šole na delo oziroma z revščine v delo, Eh, tudi o virah na tej poti smo slišali, nisem čisto prepričana, da to spada v to poročilo, ampak prav gotovo je to pomembno vprašanje, s katerim smo se že ukvarjali. Splošna usmerjenost poročila nam je všeč, nekaj predlogov sprememb bomo dali. Eh, sama bi pa želela nekoliko več slišati o konkretnih ukrepih, ki se omenjajo. Potem eh, je tudi možnost okvirne direktive, pa še druge ideje. Zato bi bilo zelo koristno, če bi slišali še nekaj bolj konkretnega in ne samo nekega splošnega poziva naj eh, se sprejmejo ukrepi. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Delo, ki ga je upravila poročevalka, je zelo dobro upravljeno. Mislim, da je ta tema zelo pomembna. Čeprav je res, da je to tema, ki se ji Evropa letos še posebej posveča. Pomembno je, da imamo na voljo analitični okvir, široko zasnovan okvir, v katerem se omenja vse argumente, vse podatke, ki nam jih je predstavila že poročevalka. Mislim, da bi bilo dobro, če bi ta okvir še nekoliko razširili, da bi s tem storili še korak naprej. Mislim pa, da je že samo izhodišče dovolj dobro. Poleg tega se mi zdi, da bi si moral vsak izmed nas moral bolj prizadevati pri opredeljevanju posameznih predlogov. Dobro bi bilo, če bi podali zelo podrobne predloge. Na podlagi podatkov lahko vidimo, da je pojav revščine zelo razširjen, da ima različne vidike. Očitno je, da ne bomo uspeli samo z enim instrumentom rešiti tega problema, niti zajeziti njegovih posledic, moramo ukrepati in uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo. Bi pa morali te instrumente povezati z vsemi tistimi ukrepi, s katerimi bi lahko revščino zmanjšali čim bolj in čim bolj učinkovito. Gospa Figurejdo nam je predložila tudi tabele in če si pogledamo številke, vidimo, da kar zadeva starostno skupino. Največje težave v celotni Evropi zadevajo otroke in mladostnike na eni strani ter starejše osebe na drugi strani. Za ti dve kategoriji ne moremo uporabiti istega instrumenta, razmisliti moramo o različnih rešitvah. Kar zadeva mladoletne osebe, se mi zdi, da je družina naše izhodišče. Kar pa zadeva starejše osebe, pa bi morali bolj uporabljati socialne politike. Tu gre za dve skrajnosti, dve skrajnostni skupini. Meni pa se zdi zelo pomembno to, kar imenujemo minimalna plača. V evropskih državah je ta pojem precej raznolik. Zato bi gospod Figurejdo prosil, če mi lahko, kolikor je to le mogoče, predstavi ali pripravi tabelo, kot so ti v poročilu, tabelo, v kateri bi opredelili razlike, ki obstajajo v državah Evropske unije, kar zadeva minimalno plačo. In na tem instrumentu bi morali bolj delati. S tem instrumentom bi lahko povezali politiko namenjeno podpori družinam, in politiko namenjeno starejšim osebam. V tej umestni kategoriji pa je treba razmišljati o drugih instrumentih. Kot je rekla že gospa Grjuni, ogromno oseb dela, vendar prejema tako nizek dohodek, da so vseeno revni in kljub prejetemu dohodku ne uspejo iziti iz revščine. Delo je včasih vsem zagotavljalo dostojno življenje. Danes so se stvari spremenile, zaradi tega bi se morali v svojem delu veliko bolj osredotočiti na minimalno plačo. Pri tem je treba tudi upoštevati, kaj to pomeni v posameznih državah članicah. Zavedati pa se moramo tudi, da bi Evropska unija lahko zaradi minimalnih plač nosila više stroške. Prav zaradi tega se mi zdi, da bi v tem predlogu morali imeti na voljo tudi neke ocene, makroekonomsko ocene glede stroškov, vendar sem prepričan, da je to prava pot, da je to glavna pot, po kateri se moramo podati. Socialna kohezija namreč pomeni, da je treba v družbo vključiti vse tiste, ki so v tem trenutku izključeni iz družbe. Ne smemo dopustiti, da obstaja skupina ljudi, ki delajo, pa so vseeno odrinjeni. Mislim, da bi morali storiti vse za to, da bi leto 2010 res postalo leto boja proti revščini. Predlagana pot se mi zdi primerna in dobra. Vsi smo seveda pripravljeni delati na tem. Iskreno povedano, pri tovrstnih temah se mi zdi, da ne bi smeli prevladati različni pristopi, ki upoštevajo samo politično mnenje vsakega izmed nas. Cilj, ki smo si ga tu zastavili, je tako zelo pomemben, da bi morali skupaj hoditi po eni poti, zato da dosežemo rezultate, ki bi bili pozitivni za vse. Hvala. Hvala lepa, gospa Gunc. Hvala lepa. Tudi sama želim podariti, da je to zelo pomembno poročilo in zelo sem vesela, da se pogovarjamo o tem poročilu v povezavi eh, s strategijo 2020. V naslednjih šestih mesecih bomo potrebovali močno belgijsko predsedstvo ena od njihovih eh, eh, prednostnih nalog eh, je bila pripraviti sklep sveta o minimalnem dohodku. In no, to je pač odvisno od naslednje vlade, ampak na to nimamo vpliva. Eno od najpomembnejših vprašanj je naslednje. Dobiti moramo primerjavo načinov, kako različne države določajo kazalnike oziroma raven minimalnega dohodka. Prav tako bi bilo eh, zelo zanimivo videti povezavo oziroma razmerje med minimalno plačo in minimalnim dohodkom v različnih državah. Eh, motivacijski faktori so pomembni v tem pogledu. V nekaterih državah je razlika med eh, enim in drugim zelo majhna, ampak mislim, da bi o tem morali razpravljati in imeti en pregled o tem, kaj se dogaja. No, še druga vprašanja. Jaz ne bi omenjala eksplicitno držav, ki imajo najvišjo ali najnižjo raven. Eh, revščine. Če imamo tabelo, je to dosti jasnejše. Če pa eh, osamimo samo nekaj teh držav, je pa to lahko občutljivo. V točki G. Govorite o različnih eh, skupinah, ki so v slabšem položaju, o priseljencih. Eh, Eh, invalidih in tako naprej. In govorite tudi o visoko kakovostnih delovnih mestih, ampak eh, v bistvu gre v, v eh, realnem življenju bolj za to, da ti ljudje dobijo eno dostojno delo, ne pa visoko kakovostno delovno mesto. To je bliže realnosti. Potem se govori v točki K o soci, socialni koheziji, gospodarski koheziji, teritorijalna kohezija je pa ravno tako pomembna kajti eh, povezana je z ozemeljskimi razlikami. Koristno bi bilo bolj povdariti povezavo med revščino in diskriminacijo. V mnogih državah je eh, dejansko tako, da sta ti dve stvari tesno povezani. To je več ali manj vse najlepša hvala in res sem zelo vesela, da imamo možnost govoriti o tem poročila. Hvala lepa, gospod Dirdin. Mr. Dirdin. done. Sorry. Merci, Madame la Présidente. Madame... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa poročevalka, tudi sam se bom pridružil kolegicam in kolegom in izrazil zadovoljstvo nad tem poročilom. Mislim, da je poročilo dobra podlaga za nadaljnje delo pri tej zelo pomembni temi. Ne bom ponavljal vsega tistega, kar je že bilo izrečeno strani ostalih kolegov, tudi strani dveh kolegov iz moje skupine. Vseeno pa imam še nekaj pripomb. Mislim, da v tem poročilu lahko dobro izpostavimo tveganja, ki jih prinaša revščina, zlasti pri določenih delih populacije. Že prej so bili omenjeni mladi, starejše osebe. Pomembno je, da tem osebam omogočimo dostop do trga dela. To je pomembno. To je pomembno ne samo za njih, temveč tudi za financiranje socialne varnosti, za globalni sistem, za socialno harmonijo. Omenjate tudi revščino žensk, kakšna tveganja se pojavljajo zaradi tega. Omenjate tudi bolj ranljive skupine prebivalstva. Tudi drugi govorniki pred mano so to izpostavili. Še nekaj bi rad izpostavil. In sicer tisto, kar ste že sami poudarili v uvodnih izjavah. Namreč, kakšno vlogo lahko odigrajo sistemi socialnega varstva, kakovostni sistemi javnih storitev, dostop do dostojnega dela. Vsi ti elementi morajo biti bolj poudarjeni, kadarkoli govorimo o revščini. Tudi prednostne naloge bi morali bolj jasno opredeliti zlasti na makroekonomski ravni v Evropski uniji in na politični ravni. Vesel sem, da ustrajate na vseh teh temah. Kar zadeva priporočila in predloge, ki se omenjajo v tem poročilu, par misli na to temo. Omenjate cilje, ki bi jih morali doseči pri zmanjševanju revščine, omenjate strategijo 2020, omenjate to, da bi ta cilj podvojili, da bi z 20 milijonov prešli na 40 milijonov. Upam, da bomo ohranili ta cilj. Morda bi se lahko stvari lotili tudi z vidika deležev kakšne cilje so si zadale posamezne države članice poleg teh globalnih ciljev, ki se omenjajo? Sicer je ambiciozno, da želimo doseči 40 milijonov. Mislim, da ne bo slabo, če bomo dosegli že 20 milijonov. To je torej tisto, kar bi rad podaril, pa še nekaj. Omenjate pobude komisije tu bi lahko stvari bolj jasno formulirali. Predvsem se mi zdi, da bi morali jasno zapisati, da imate v mislih pobude, ki bi bile čim bolj zavezujoče za države članice. To je pomembno. Globalno gledano v tem poročilu dovolj dobro izpostavljate ulogo in pomen minimalnega dohodka v boju proti revščini, vendar se mi zdi, da bi lahko ta vidik še okrepili. To je tisti temeljni kamen, ko govorimo o minimalnem dohodku, ko govorimo o boju proti revščini. Morda to ni dovolj jasno razvidno iz te prve različice poročila. Morda bi s pomočjo predlogov sprememb s pomočjo skupnih pripomb bolj jasno umestili tudi minimalni dohodek v to poročilo. Kot sem že rekel, skupaj s kolegi smo vam pripravljeni pomagati, z vami sodelovati, pripraviti tudi predloge sprememb v tej smeri. Hvala. Uh, Gospod Handel. Kolegin Gruni in kolegin. Kolega je Kolbica, eh, Kruni in Lambert sta upozorile, da v tej celotni razpravi je pomemben element vprašanje, kako bi se ljudje lahko sami rešili svoje revščine. In eh, dejansko obstajajo pragovi, eh, kjer ljudje enostavno izgubijo voljo in ostanejo na tej poziciji. Mislim pa, da bi bilo popolnoma narobe, če bi sledili smeri, eh, ki jih preberemo pogosto na naslovnicah časopisov. Namreč, da socialne dajatve so previsoke. Jaz mislim, da ta način razmišljanja, na kar bi se morali osredotočiti tudi v tem poročilu, je, da ni dejstvo, da so socialne dejatve previsoke, temveč, da v vmesnem času obstaja raven plač v državah članicah, ki je tako nizek, da se enostavno ne splača, da nekdo prevzame delo. In razlog za to pa je, da delodajalci eh, opredeljujejo višino plače, za katero se ne da živeti. In kolegica Gönč je eh, o tem spregovorila, namreč to je eh, ravno eh, pomembno. Pomemben je ta drugi dejavnik. Obstajajo nove raziskave, ki kažejo na to, da se Za ljudje v revščini, v brezposelnici ne splača prejeti dela, ker je breme davkov in socialnih daja, eh, prispevkov tako visok, da dejansko zaslužijo manj, kot če bi dobivali pomoč za primer brezposelnosti. Torej, poleg vprašanja eh, minimalne plače je treba upoštevati v tej razpravi še en dejavnik, namreč kaj delajo države članice, da bi olajšale prehod iz brezposelnosti v trg delovne sile. Morali bi svoje sisteme prilagoditi dejanskemu stanju, tako da bi se ljudje bolj zaposlovali. Ne smemo pa si delati utvar za tiste ljudi, ki so brezposelni, ki iščejo delo v Evropi, pa je na voljo premalo delovnih mest, premalo dela. Zaradi tega je minimalna plača in vse, o čemer tu razpravljamo, samo en ukrep, pomembno je vprašanje politika delovnega časa in vse ostalo, tako da bi ust lahko ustvarjali nova delovna mesta. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo nazaj gospe Figurejdom, me zanima, če bi predstavnik komisije Kevin Dant kaj povedal o tem. Kolikor vem, so bile opravljene zgodne študije v zvezi z revščino v luči trenutne gospodarske krize. Je komisija pripravila morda še kaj novega v zvezi s tem? Um... Hvala lepa. Komisija sodeluje z državami članicami in spremlja učinek krize na državljane, tudi kar zadeva revščino, tveganje revščine. To spremljanje se nadaljuje. Verjetno je komisar že včeraj povedal, da smo pripravili številne pobude za to, da se razširi delo na tem področju, da se zagotovi boljše in bolj podrobno spremljanje situacije. Tako da delo poteka. Velika večina doseženih rezultatov pa je že objavljena. Hvala, gospa Figurejdo. Presrčna hvala. Da. Kar zadeva prispevke kolegic in kolegov, jaz se vsem prisrčno zahvaljujem za to, kar so povedali. Menim, da bomo v tej razpravi slišali še številne predloge. Hotela pa sem povdariti naslednje. Ko sem razmišljala o tem delu, sem eh, pri postavljanju vprašanj razmišljala tudi o tem, kako bi se lahko na njih odgovorila. Ampak moram reči, da sem imela premalo časa, da bi vse eh, zadeve zapisala. To se pravi, da se popolnoma strinjam s tem, kar je bilo tukaj rečeno. Namreč, kako bi lahko zdaj se borili proti revščini tistih, ki delajo, pa so kljub temu revni. To je dejansko en fenomen, ki se vedno bolj uh, povečuje. Uh, Eh, potrebovali bi visoko kakovostno delo, potrebovali bi določene pravice in pa, kot rečeno, delo, ki je vredno človeka. To je eh, pa v različnih državah različno opredeljeno. Če rečemo eh, kakovost, visoko kakovostno delo, je seveda tudi v moji državi pomembno vprašanje, ker pri nas ne zadostuje, da ima nekdo minimalni dohodek, ker z njim ne more eh, dostojno živeti. Eh, torej, Pomembno je, da pa kljub temu, da imamo minimalno plačo. To velja tudi za ženske in kot rečeno, ti delajo, te delajo za eh, minimalno plačo, ki je pričela eh, veljati januarja. To je torej pomembno. Kaj pomeni visoko kakovostna delovna mesta? Če je to povezano z pravnimi eh, pravicami, to tudi tako mislim, kot sem zapisala ena, ne, da mladi delajo vedno kot pr, e, eh, pripravniki, šest mesecev, eno leto, dve leti, ne da bi dobili kakršnkoli plačo. In včasih dobijo kakšno e, vozovnico za vlak ali pa dobijo kakšno obrok in tako dalje. To se pravi, da gre tu za zaposlene, ki delajo leta dolgo, ne da bi za to dobili plačilo, ampak to je nedopustno. Mi moramo najti en odgovor na ta problem, ki se pojavlja. In kot rečeno, obstaja tudi poročilo o tem vprašanju, ampak jaz mislim, da bi morali tudi, tudi tukaj to vključiti. In Torej, eh, Eh, delo, eh, z omejenim delovnim časom, z polovičnim delovnim časom, nekaj, kar si ljudje ne želijo, ker na ta način se ne morejo rešiti revščini, v katero so zapadli. Eh, potem slabi delovni, slabe delovne razmere. In jaz eh, nisem vsega zapisala, eh, vendar sem hotela to še dodati. Eh, tudi vi lahko to dodate. Moramo upoštevati tudi upokojence, jasno. Upokojenci bi morali dejansko imeti minima, en minimalen dohodek, ki bi ga morali zagotoviti upokojencem, da lahko potem takrat živijo človeka dostojno življenje. Tudi to bi bilo treba zapisati, jasno jasno. Ampak, kot rečeno, tega v prvi fazi nisem mogla narediti, bom pa na vsak način to tudi dodala. Zdaj pa še vprašanje e, stroškov. Ja, dobro, to bom na koncu obravnavala. Potem eh, še en vidik e, ljudje s posebnimi potrebami. Tu piše, oni so vključeni na splošno, niso pa konkretno navedeni menim, kot odgovor na revščino, moramo upoštevati tudi brezposelne. In kot rečeno, tu morajo obstajati socialne dajatve in delo, ki je človeka vredno in to more biti ene vrste pobuda, da se ljudje zauzemajo eh, za to, da bi dobili eh, delo. Eh, da bi se vključili v trg dela. Tu gre za kronične bolnike, za ljudi z posebnimi potrebami in tako dalje. Tu bi morali imeti tudi posebne ukrepe prav za to eh, vrsto populacije. Moramo imeti možnost zaposlovanja ljudi z posebnimi potrebami in oni bi morali imeti dostno eh, plačilo, tako da bi lahko tudi človeka vredno živeli. Tu gre za različne možnosti, tudi kar zadeva minimalni dohodek. Potem eh, vprašanje eh, minimalni dohodek na evropski ravni. Jaz mislim, da bi se morali zauzemati za to, da bi dejansko dobili eno minimalno plačo. Ni nujno, da je vsota vedno ista, zato ker je položaj v posamezni državi članici različen. Ampak to more na vsak način biti opredeljeno v odstotkih. Odstotek od eh, bruto domačega proizvoda. In eh, jaz bi hotela o tej zadevi tu govoriti, zato ker mislim, da je to zadeva, ki, o kateri se bo še dosti razpravljalo. Potem vprašanje stroškov. Kako lahko zagotovimo za države, ki so že tako in tako zelo zadolžene? E, kako bodo lahko e, krili te stroške? Ja, to je seveda povezano s socialno in gospodarsko kohezijo in evropsko solidarnostjo. To je potrebno na vsak način tudi upoštevati upoštevati in to bi moralo pripeljati do tega, da se lahko za to eh, uporabi tudi eh, e proračun EU. To ni nič novega. Potrebovali pa bi tu seveda velik konsens za to, ker drugače, kot rečeno, ne bomo mogli odigrati svoje vloge, ki je imamo. Eh, Tega vsega nisem upisala v tej prvi fazi, moramo pogledati, ali obstaja pripravljenost za to, ampak na vsak način moramo najprej o tem razpravljati. In ali je odbor dejansko pripravljen, da gre tako daleč? Dobro. Če. Bomo podprli ta načela, potem bomo lahko nadili še korak naprej. In, kot rečeno, če pa ne, pa Evropsko leto boja proti revščini ne bo uspešno zaključeno. E, mi govori o tem, da bi se moralo revščino izkoreniniti, ampak v desetih letih nam tega ni uspelo. Ravno obratno, obstaja vedno več ljudi, ki živijo v revščini. Mi moramo seveda se jasno odločiti. In tu upam tudi na pomoč kolegic in kolegov, mi bi morali skušati, koliko bo možno priti čim dalje za našimi predlogi. In če nam komisija reče, da eno leto po krizi še vedno se vse ocenjuje tako, eh, kot rečeno, pa podatkov sploh nimamo, e, ker zadnji podatki, ki jih imamo, so iz leta 2008. In e, študije o oceni revščine pa so še starejšega datuma, iz leta 2007. To sploh nima nič skupnega več z realnostjo, z današnjim stanjem. Zaradi tega bi bilo potrebno nujno sprejeti neke ukrepe in predvsem eh, študije aktualizirati, tako da bi vedeli, kakšno je stanje glede revščine danes, ker tu gre dejansko za velik problem v različnih državah. Ne v vseh, ampak v številnih. In zato mora biti tudi čist jasno, da smo solidarni. Da eh, nekatere predloge sem že prikazala, sem o njih že govorila, sem jih tudi tudi zapisala, ampak pričakujem zdaj tudi, da bom še od vas dobila kakšne predloge in tako bomo najbolj uspešno lahko delali naprej. Hvala lepa, gospa Figurejdo. 5. maj je rok za uložitev predlogov sprememb. 1. junija bomo o tem razpravljali, 24. junija bomo to, o tem glasovali. Oktobra naj bi o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Verjetno enkrat takrat, ko bo tudi dan, svetovni dan boja proti revščini, ki je, kot veste, 17. oktobra. Naslednja stvar, poročilo Oleja Kristensena, prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na zadnje smo sprejeli polit, poročilo o politikah prejemkov v finančnem sektorju. S tem poročilom pa smo tisto poročilo samo dopolnili. Gre za poročilo na lastno pobudo. Mislim, da je tudi mnenje odbora Ikon zelo zanimivo. Poročevalec gospod El Kadravi je upošteval tudi številna vprašanja in pripombe, ki smo jih obravnavali v našem odboru. Kar zadeva same prejemke, ti morajo biti neodvisni, nujno pa je, da se zagotovi, ustrezen nadzor tudi sistema tveganj. V tem besedilu se omenjajo številni pozitivni elementi, vendar se mi zdi, da bi bilo moč to poročilo še izboljšati. V odboru za zaposlovanje smo že povedali, da bi morali prepovedati delnice. opcije predvsem, ko gre za tiste družbe, ki kotirajo na borzah. To je namreč razlog, zakaj smo trenutno v krizi. Opcije so tiste, ki so sprožile krizo, kajti pri opcijah se vedno pojavi želja po večjem tveganju. Zato bi morali res zagotoviti večji nadzor nad spremenljivkami pri prejemkih. Og det mener jeg faktisk heller ikke, vi skal. Poleg tega bi morali prepovedati sistem nagrajevanja in bonusov. Če že dopuščamo bonuse, potem morajo biti ti ustrezno izračunani tudi na dohodkih in dobičku podjetij. Nekateri so pripravljeni svoje nagrade tudi vrniti v roku 3 do 5 let. Tisti odbori, ki bodo delali na prejemkih in na nagradah morajo delovati ločeno. Prijemki v finančnih sektorjih so bili neprimerno visoki, nerazumno visoki, kar je še spodbujalo uveljavljanje visoko tveganih modelov. Posledica tega je bila, da so delavci izgubili svoje delovna mesta, vrčevalci svoje prihranke. Zato moramo storiti vse za to, da se to vrstna kriza ne bi ponovno pojavila. Vesel sem, da bomo danes o tem razpravljali. Mislim, da nam bo skupaj uspelo pripraviti dobro poročilo. Hvala. Nihče drug ne želi besede v zvezi s tem, tako da predvidevam, da se vsi strinjate s tem, kar je predlagal pripravljalec mnenja. Verjetno bo kdo želel kasneje posredovati še kakšen predlog spremembe. Zaenkrat očitno tega ni. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. maj do 12. 6. maj je datum, ki mi je še zlasti znan. Kot veste, bo v Združenem kraljestvu potekale splošne volitve takrat. 1. junija bomo o tem glasovali oziroma o tem razpravljali, 12, 2. junija bomo o tem glasovali, 22. junija pa bodo tem, o tem glasovali v glavnem odboru Ekon, julija pa naj bi o tej temi glasovali na plenarnem zasedanju. S tem smo zaključili s to točko. Naslednja točka je moja resolucija in moje ustno vprašanje v zvezi z dolgotrajno oskrbo za starejše ljudi. To pobudo sem sprejela že kar nekaj časa nazaj. Razlogi so številni in različni, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba dolgotrajno oskrbo potisniti više na politično agendo. Kot veste, se prebivalstvo stara. Ugotavljali smo nekatere specifične teme in izzive, ki se pojavljajo v zvezi s tem. V zadnjem mandatu smo sestavili poročilo o tej temi, tudi Tomas Mann pripravlja svoje poročilo na podobno temo. Kar zadeva ustno vprašanje, prvi odstavek. Tam komisijo sprašujem, kakšno vlogo lahko odigra pri oblikovanju in širjenju najboljših praks. Sama sem vedno bila mnenja, da lahko komisija stori veliko več, ko gre za širjenje najboljših praks. V drugem odstavku oziroma v drugi točki komisijo sprašujem, ali lahko zagotovi kakšne informacije o številnih smrtnih primerjih zaradi podhranjenosti in dehidracije pri starejših, ki so bili v oskrbi. Želim dobiti podatke za vsako posamezno državo, če je to možno. V Združenem kraljestvu smo gotovili, da je možno preprečiti veliko število smrti zaradi podhranjenosti in dehidracije v bolnišnicah, naprimer v domači oskrbi in tako naprej. V tretjem odstavku me zanima, kako komisija preverja uporabo navodila o postitvi oživljanja. V Združenem kraljestvu upoštevamo navodila o postitvi oživljanja. Kar zadeva gibanje hospic in tako naprej, tu razumem uporabo tovrstnih navodil, sploh če je nekdo na smrt bolan. Tam je stvari lažje predvideti, sploh če vemo, da je oseba neozdravljivo bolna s navodilom o opustitvi oživljanja lahko potem stvari samo razrešimo. Vendar se mi zdi, da če stvari niso dovolj jasne, se mi zdi, da z navodiloma opustitvijo življenja stvari samo zapletemo, sploh če ne upoštevamo dovolj tudi želja osebe, zadevne osebe. V nekaterih državah navodilo opustitvijo življenja ne morejo podpisati sorodniki. V zakonodaji piše, da mora dok doktor oziroma zdravnik podpisati to navodilo o opustitvi oživljanja. Včasih pa imajo sorodniki preveč pristojnosti pri odločanju o tem, ali naj se podpiše navodilo o opustitvi oživljanja ali ne. Zato se mi zdi, da bi si morali to bolj podrobno ogledati v luči drugega člena listina o temeljnih pravicah. Še enkrat, to temo je treba potisniti više na politično agendo organizirati politično razpravo o tej temi. O tem namreč ne govorimo dovolj. Vem, da številne države članice nimajo dovolj finančnih zmogljivosti v bolnišnicah in tudi v okviru posameznih institucij ne zagotavljamo dovolj visoke kakovosti življenja. Zato je tam lažje, da osebe ne želijo več biti tako obravnavane in podpišejo to navodilo. V četrtem odstavku govorim tudi o zlorabah in o grdem ravnanju starejšimi. Dafne program je tu veliko pripomoga v kreševanju tega vprašanja. Dobro bi bilo, če bi si države članice med seboj izmenjale najboljše prakse, ni nam treba na novo izumljati tople vode. Številne države izvajajo dobre ukrepe, kako preprečiti grdo ravnanje starejšimi v skupnosti, v medspecializirano oskrbo, v bolnišnicah, v okviru institucij in tako naprej. Pa ne gre samo za fizično zlorabo, temveč tudi za psihološko in finančno zlorabo. V petem odstavku komisijo sprašujem, ali se strinja s tem, da potrebujemo kodeks ravnanja za vso Evropsko unijo, ki bi opredelil tudi minimalne smernice in cilje, ki jih je treba doseči pri storitvah za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe. Toliko o ustnem vprašanju. Potem pa še resolucija. Skupaj ju ne moramo uvrstiti na dnevni red zaradi postopkovnih težav, vendar lahko organiziramo skupno razpravo. V drugem odstavku ugotavljam, da v številnih državah članicah, ne samo v Združenem kraljestvu, ampak ker imam pač izkušnje iz Združenega kraljestva, sem ta primer podarila, prihaja do znižanja števila specialistov geriatrije. Pogosto starejšim osebam samo rečejo, ja, saj niste bolani, samo starate se. Pri tem pa ne upoštevajo določenih specifičnih problemov. Predvsem ko gre za diskriminacijo do starejših ljudi. Alzheimerjeva bolezen, demenca se pogosto izpostavljata. Demence ponavadi ne diagnosticirajo, samo svojce obvestijo oziroma jim reče, ah ne, to je samo del procesa staranja. Obstajajo možnosti zdravljenja demence, če je zdravljenje zagotovljeno dovolj zgodaj, lahko dosežemo dobre rezultate, zato si želim, da bi storili več da bi preučili najboljše prakse iz različnih držav članic, kjer nudijo določeno zdravljanje, v drugih državah tega istega zdravljanja ne nudijo. V četrtem odstavku komisijo pozivam naj pripravi zeleno knjigo o grdem ravnanju starejšimi. Komisija je že podala nekaj obljub v zvezi s tem pred nekaj časa, vendar si želim, da ne bi organizirali samo konference o tej temi, temveč da pripravijo zeleno knjigo o grdem ravnanju starejšimi. Grdo ravnanje starejšimi je nekaj, kar se dogaja posod po Evropi, kot sem povedala že prej, ko sem omenjala usno vprašanje. Peti odstavek. Tu zahtevam, da se zagotovi boljša izmenjava informacij, v luči odprte metode usklajevanja. Vemo, da ta metoda ni bila tako uspešna, kot bi lahko bila. Se mi pa zdi, da te metode ne bi smeli zavreči sploh ne na socialnem področju. V nekaterih sektorjih je res vprašljiva učinkovitost te metode, vendar v socialnem sektorju to metodo moramo okrepiti in dati možnost, da deluje. Metoda odprtega usklajevanja lahko deluje, vendar je lahko uspešna samo, če bomo vložili dovolj pripravljenosti in dela v to obstaja ogromno primerov najboljših praks. Ne zahtevamo nove zakonodaje na vseh teh področjih. Samo sprašujemo, kaj se lahko naučimo drug od drugega, kako lahko predstavimo najboljše prakse in jih uveljavimo. Če tega ne bomo storili, potem bo dolgotrajna oskrba starejših. Pravzaprav ostala tema sirota, tako kot številne druge teme, ki se nanašajo na vse tiste skupine ljudi, ki so v družbi potisnjene obrob. Zato sem želela uvrstiti to temo na dnevni red. Upam, da bomo v prihodnih petih letih uspeli pripraviti kodeks ravnanja za vse države članice pri vseh teh vprašanjih, ki so povezana z dolgotrajno oskrbo starejših. Ko starejše osebe počasi hodijo po svoji končni poti, jih ne smemo potisniti na rok družbe. Hvala lepa. Sedaj pa najprej gospa Figurejdo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, dejansko ta tema je povezana tudi s pomembno temo boja proti revščini. Kajti pri starejših ljudeh je odstotek ljudi, ki živijo v revščini, izredno visok, zato ker e, imajo majhne pokojnine, ker ne dobivajo dosti socialnih dajatev, zato ker so eh, dohodki bili nizki, imajo zdaj nizko pokojnino in e, Tu so seveda vedno večji tudi problemi ženske, ki so prve žrtve tega položaja. Ženske živijo tudi dalj časa in zaradi tega so stvari še bolj negativne. In to ne vodi samo k temu, da bi morali poboljšati socialne dajatve, to sem že v svojem poročilu rekla, temveč bi morali e, izboljšati tudi druge vrste pomoči za te starejše ljudi. Torej pri starejših ljudeh in pa pri otrocih. Predvsem pri otrocih imamo tudi zelo visok odstotek revščine in to ni slučajno. Tu dejansko potrebujemo posebne ukrepe in temu je treba posvetiti posebno pozornost. Kot rečeno, tu je malo dohodka in v številnih državah je tako, da javno zdravstvo, socialne dajatve ne zadostujejo, to je nezadostno. In potem seveda pride do tega, kar je pravkar gospa Lin povedala in s tem se popolnoma strinja. To je izredno pomembno, predvsem, da dobimo ustrezne informacije. E, jaz sem rekla, da potrebujemo informacije o aktualnem položaju revnih. Mi moramo vedeti, kaj se zdaj dogaja. V letu 2009 e, socialni položaj se je ja poslabšal. E, otroci in starejši ljudje tu predvsem predvsem trpijo, zato bi morali dobiti aktualne informacije. In zaradi tega vam čestitam k tej zelo pomembni pobudi in tu gre dejansko za pomemben element boja proti revščini in tu ne gre samo za relativno revščino. V številnih primerjih je stvar takšna, da starejši ljudje niso relativno revni, oni so dejansko revni. In kot rečeno, to vodi potem tudi do tega, da mm, ljudje nočejo, da jih ponovno uživljajo, no, zato ker rečejo, e, to je preveč stroškov za te inštitucije, za te ustanove. In to je nedopustno v Evropski uniji. To se pravi, bogatstvo je treba bolje razdeliti in to so tudi rezultati nepravilne politike. Jaz se popolnoma strinjam s to pobudo, še enkrat iskrene čestitke in To je dejansko zelo dobra pobuda. Mogoče bi morali eh, se razpravljati o podobni pobudi za otroke. Eh, tudi podatki, ki sem vam jih predločila, eh, Ehm, kažejo na to, da otroci v Evropski uniji živijo v veliki revščini. Zato bi bilo mogoče dobro, če bi enako ustno vprašanje postavili tudi za otroke. O tem je bil že govor na sestanku koordinatorjev in mogoče bi bilo dobro, če bi ustno vprašanje postavili komisiji glede položaja otrok, enako kot smo zdaj postavili vprašanje za o položaju eh, starejših eh, ljudi ljudi. Zato to pobudo v celoti podpiram in se za njo zahvaljujem. Uh, hvala lepa. Jean, hvala. Pozdravljamo tako ustno vprašanje kot rezolucijo. Glede na to, kar je ravno kar povedala gospa Figurejdo, nisem čisto prepričana, da je tu povezava z revščino. Gre sicer za kakovo življenja, ampak v bistvu gre za odnos družbe. In o tem je govorila Lin v svojem uvodu. Zato mislim, da je pomembna napotitev na. Eh, direktivo o enaki obravnavi. Tu je pomembno vprašanje diskriminacije. Potem je pa tu še vprašanje izolacije. Ljudi enostavno pustijo v situacijo in nikoga nič ne briga, kako živijo. In zato eh, postanejo zelo ranljivi, zato ker pač nihče ne pazi na njihovo situacijo. Mi ne bomo veliko eh, predlogov sprememb polagali, ampak eden eh, od predlogov sprememb se bo nanašal na dimenzijo socialne vključenosti. In mogoče je ta eh, tesneje povezan z odprto metodo koordinacije. Potem je tu še tako imenovani nadzorni mehanizem, watchdog mehanizem. Neke vrste nadzor potrebujemo za ljudi, pa naj bodo v domovih ali pa v svojih lastnih domovih in eh, moramo ugotoviti, kako deluje ta mehanizem, koliko časa je temu posvečeno, kako se formalno odvija nadzor v eh, domovih za ostarele ali doma kajti eh, v nekaterih domovih za ostarejše imajo občutek, da eh, lahko počnejo vse nekaznovano, ker jih pač nihče ne nadzoruje. Imam pa vprašanje na ustno vprašanje v zvezi s točko 1. Ko govorimo o izboljšanju specialističnega usposabljanja, ali to vključuje tudi eh, asistente, eh, skrbnike? Kajti že v preteklosti smo govorili o boljšem e, usposabljanju in tudi o socialnem statusu teh ljudi, ki skrbijo za starejše. Kajti tu gre spet za diskriminacijo. Eh, nekateri mislijo, da eh, lahko to delo opravlja kdorkoli, brez vsake usposobljenosti in zato usposabljanje na tem področju ne dobi ustreznega podarka. Eh, ampak sicer pozdravljamo tako rezolucijo kot ustno vprašanje. To je dobra pobuda. Potem to, kar je omenila gospa Figurejdo eh, v zvezi z mladimi. Tudi tu bi bilo dobro eh, biti bolj pozoren na otroke, ki so recimo tudi v skrbništvu, ampak mogoče pozneje. Hvala. Hvala lepa, gospa Gant. Najlepša hvala tudi jaz pozdravljam ustno vprašanje in rezolucijo. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da se s tem ukvarjamo in da je gospa Lin toliko delala na tem. Imam pa vprašanje. Ne bi bilo koristno umestiti v širši kontekst, ne samo v smislu revščine, ampak upoštevajoč eh, tudi storitve na domu, kajti vemo, da starejši ljudje v glavnem želijo ostati doma, koliko časa se le da, pod pogojem, da dobijo zagotovljene take storitve, ki jim to omogočajo. In eh, zanima me, ali bi bilo mogoče Eh, razmišljati v tej smeri. Potem pa bi razmišljali tudi o različnih minimalnih zahtevah in standardih. To je širši kontekst. To predlagam, da se umesti to problematiko v širši kontekst. Druga stvar. Leto 2011 bo Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. In eh, kolikor pa sem jaz slišala, pa obstaja nevarnost, da do tega ne bo prišlo. Sicer bi bilo pa to škoda, kajte to bi bila za nas priložnost, da o tem govorimo bolj poglobljeno. Aktivnost Tardar je nekaj, kar lahko odmakne dlje v prihodnost potrebo po oskrbi. Ne spuščajmo se v podrobnosti, gre za dolgoročno oziroma dolgotrajno oskrbo starejših, ampak koristno bi bilo nekaj teh vidikov omenjati, če se s tem seveda strinjate. Potem omenjeni kodeks ravnanja, ki je tudi pomemben, tudi tu bi želeli omeniti minimalne standarde kakovosti na evropski ravni. Eh, ki jih morajo dosegati tisti, ki želijo eh, voditi take institucije, kakšne vrste usposabljanja potrebujejo tašni ljudje. Tu eh, bi bilo zelo koristno imeli pregled, kaj se v tej zvezi dogaja na evropski ravni. Hvala lepa. Nihče drug ni zaprosil za besedo, zato bom odgovorila na nekaj vprašanj. Gospa Figorejdo, imate prav, govorili ste o sistemih socialne varnosti. Tudi Džin ima v določeni meri prav to ni eh, čisto eh, konkretno povezano z revščino kot tako, ampak je ta problem povezan z finančnimi problemi nekaterih držav članic. In zato bi bilo koristno eh, ugotoviti, katere bodo staritve, ki bodo zagotovljene v vseh državah članicah in ali bodo med temi storitvami tudi storitve za starejše, zlasti storitve dolgotrajne oskrbe. delno govorim o dolgotrajni oskrbi, o eh, domovih za starejše, ampak v nekaj točkah omenjam tudi dolgotrajno oskrbo na la, domovih starejših. Kaj ti prav imate, če nekdo lahko ostane na svojem domu s pomočjo, s storitvami, je to prav gotovo najboljša storitev, ampak pod pogojem, da obstajajo take storitve. Eh, ampak zaradi finančnih problemov pa države članice ne zagotavljajo teh podpornih storitev, potem imajo starejši probleme, saj ne morejo več živeti sami in potem jih spravijo v dom za ostarele oziroma v bolnišnico. In to je potem še dražje za dotično državo, kajti v tem primeru bodo morali dolgoročno zagotoviti še več oskrbe. Vsa ta vprašanja je treba bolj natančno preučiti. Imamo bomo pa poročilo, ki bo posvečeno čisto eh, konkretno demokratskim eh, spremembam. Tomas Mann je poročevalec, kmalo bomo dobili to poročilo. In veliko teh vprašanj, ki bodo v poročilo lahko tudi eh, preučimo, bo pa predstavljeno na plenarnem zasedanju decembra, septembra, pardon. To pa julija. Ta vprašanja želimo podariti letos, to je eh, postopni pristop, da sedaj imamo eh, ustno vprašanje, potem eh, rezolucijo in potem septembra poročilo o demokratskih spremembah. Želimo, da to ostane v našem programu, v naših razpravah. Kar zadeva usposabljanje za tiste, ki se poklicno ukvarjajo s tem. Eh, no, s tem, ko sem uporabila besedo professionals, eh, bi se mogoče dalo razumeti, da sem izključila same skrbnike. Eh, ne, tudi oni so vključeni v moj predlog, kajti tudi oni so profesionalci. In oni so tisti, ki v bistvu skrbijo za ljudi, ki so najbolj ranljivi. Zelo Eh, veliko krat se zgodi v mnogih državah članicah, da eh, usposabljanje za eh, skrbnike ni predvideno takšno, kot bi moralo biti. Včasih ljudje, ki delajo prej v trgovini, enostavno postanejo potem skrbniki. Vendar pa to pomeni tudi to, da nekateri se zavesno odločijo za to delo, enostavno iz želje, ker to želijo delati in to je treba priznati, ampak priznanje ni dovolj. Treba je določiti ustrezne standarde usposabljanja in če bi lahko dobili nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, bi jih zelo z veseljem sprejela, da je to delo, delo eh, oskrbe treba priznati tako, kot si to delo zasluži in da ne bo več tako, da bo eh, nek dom za starejše rekel, eh, potrebujemo več eh, skrbnikov, ampak, eh, ampak eh, jih ne dobijo, ker preslabo plačujejo. Veliko tašnih domov eh, poznam, kjer morajo eh, skrbniki, čeprav delajo eh, zelo dolge ure, plačati za svojo hrano. Eh, In to se mi zdi nesprejemljivo za e, svoje stranke, dom za ostarele zagotovi hrano, e, svojim skrbnikom pa rečejo, da morajo plačati e, ali pa da si prinesejo svojo hrano ali pa e, jim predlagajo, da enostavno sploh ne jedo. Čisto so plače minimalne za te ljudi in zato je zelo, zelo pomembno, da to pravilno izrazimo ne samo v ustnem vprašanju, ampak tudi v eh, rezolucijo. In še, ko bomo dobili poročilo o demokratskih izzivih, moramo tudi omenjati ta vidik. Potem zlorabe, tudi to omenjam v uh, ustnem uh, vprašanju in rezoluciji, ampak uh, s tem se ukvarja tudi Thomas Mann v svojem poročilu. Vse pripombe, ki ste jih dali, so zelo pomembne. Veselim se dela z vami, pripravljena sem z vami delati tudi eh, na predlogi sprememb. Zelo pomembno je, da že, sam, da že na samem začetku to pravilno oblikujemo tako da bomo lahko eh, to konkretno vprašanje umestili v širši kontekst poročila o demografskih spremembah. No, najlepša hvala. Sedaj imamo pol ure časa. Eh, pol ure bomo imeli odmor do glasovanja. Ob 11. prosim, da se točno, točno ob 11. vrnete nazaj na glasovanje. Hvala lepa.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 Kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Upam, da ste vsi na svojih mestih. Preden začnemo glasovati, bi vas želela eh, prositi, da preverimo, če imamo vsi svoje kartice, svoje kartončke, da preverimo, če so vse politične skupine zastopane, eh, kolikor se le da, ampak brez presežnih članov. Vendar vam prepuščam svobodo ocene pri tem. Dobro, bomo testirali opremo. Bon, Ste vsi glasovali? Moj rahu občutek je, da vas je preveč glasovalo.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 in preveč šest EPP-jev. Predstavljam si, da so med eh, člani ELS tudi nadomestne člani in da je treba to malo urediti. Vendar pa puščam te eh, gospodinske posle ELS-o. Eh, ravno tako pa zaupam, da bojo socialisti to obravili takoj in brez težav. Est-ce que je peux demander au Koordinatorja skupine ELS e sprašujem, ali lahko nadaljujemo z delom. Mislim, da moramo eh, začeti z glasovanjem. Gospod Öri, bi prosim se usedli na svoje mesto. Še enkrat bomo preverili delovanje naprav. Glasujmo. Smo vsi glasovali? konec glasovanja. Še vedno imamo dva ELS-a preveč. Gospa Ojmen Rojten je ravno kar prišla, to pomeni, da bojo trije preveč. Prosim, gospod Öret, da hitro uredite stvari. Namreč. Namreč. мы на уйду на Monsieur Henri, je voudrais pas avoir... Gospod Henri, ne bi sama želela urejati vaših vrst, ampak ali lahko sklepam, da je sedaj situacija jasna. Če bo to sedaj delovalo, bo krasno. Še enkrat zadnjič eh, testiramo, glasujemo. Smo vsi glasovali? Konec glasovanja. Izjemoma smo prišli do idealne situacije. Kar pomeni, da bomo sedaj glasovali. Prvo poročilo, o katerem bomo glasovali, je poročilo gospe Edith Bauer o organizaciji delovnega časa v prometu. Eh, amandmani 16, 17 in 18 so um, tisti, ki se nanašajo na zavrnitev predloga, so enaki in bomo glasovali o vseh elektronsko. Glasujemo. Tout le monde a pu voter Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Devetinštirideset oddanih, trideset za, devetnajst proti. Poročilo gospe Edith Bauer je s tem zavrnjeno. prosim ostanite na svojih mestih sedaj smo izglasovali predlog da zavrnemo predlog komisije sedaj bomo glasovali o zakonodajnem predlogu samem to boste našli na koncu svojega glasovalnega seznama Dajem na glasovanje. Predlog, zakonodajni predlog, tak, tako kot je bil spremenjen. Glasujemo. Tisti, ki ste za to, da se zavrne predlog komisije, morate, gospa Harkin. Se opravičujem, gospa predsedojočo. Nisem čisto prepričana, o, o čem glasujemo, ali lahko razložite. Ravno to sem poskušala narediti, čeprav smo sredi glasovanja ne bi smeli tega prekinjati. Glasovali bomo o zavrnitvi zakonodajnega predloga. In si to je predlog komisije. Sedaj moramo glasovati o predlogu zakonodajne rezolucije v celoti. Kaj to pomeni? Tisti, ki ste proti stališču gospe poročevalke, morate glasovati proti. Se opravičuje. Ena manjša zmeda je nastopila in poskušajmo stvari spraviti v red. Če si sedaj pogledate seznam glasovanja. Po pregledu vseh predlogov sprememb na poročilo gospe Bauer bi morali imeti končno glasovanje o celotnem poročilu gospe Bauer. E, to poročilo sedaj vsebuje samo en člen, to je pa zavrnitev predloga komisije. S tem vam predlagam, da glasujete za poročilo gospe Bauer, tako kot je sedaj bilo spremenjeno. Se vsi strinjate? Glasujemo. Tout le monde a pu voter Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 30 za, 19 proti in nič vzdržanih. Sedaj pa zadnje glasovanje končno glasovanje o zakonodajnem predlogu, spremenjenem na ta način. Isti motiv, ista kazen. Tisti, ki ste za to, da se predlog komisije eh, zavrne, morate glasovati za. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. S tem potrjujemo glasovanje in praktično so rezultati enake, kot so bili prej in s tem smo končali. In sedaj gremo naprej. Glasovali bomo o mnenju kolega Richarda Hoveda o človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih eh, sporazumih. To je mnenje za odbor in ta v prvem odstavku drugi predlog gospoda Kaslerja. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen? Kompromisnika eh, eh amantma eh, ena. Za? Proti? Zdržani? Sprejet? predlog spremembe številka tri gospoda Higginsa. E, kdo je za? Proti? Zdržani bomo preverili tretji amandma. Smo vsi glasovali konec glasovanja. Številka tri, predlog številka tri je zavrnjen 26 proti 19 za. sedaj drugi odstavek, eh, predlog spremembe številka 5, da se uh, črta eh, odstavek. Gospod Kasler je avtor, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Številka 6, gospod Regner, kdo je za, proti. Mislim, da je sprejet. Bomo preverili, seveda, če želite, preverjamo številko 6. Glasujemo. Smo vsi glasovali konec glasovanja. 25 za, 20 eh, proti, sprejeto 7 eh, za, proti, zdržani ni, ni jasno. Predlog spremembe številka 7. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti, zavrnjen z enim glasom. Tretji odstavek, predlog spremembe 10, več avtorjev, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnem, številka 8, poročevalec je avtor, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnem. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverjali. Predlog spremembe številka 8 glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 26 za, 19 uh, eh, proti. Jasno je, da je sprejet. 9, 11 kompatibilna, 9 najprej gospira ptiza, proti zdržani sprejet, številka 11, gospe Harkin, kdo je za, proti zdržani sprejet. 12 e, e, poročevalca, kdo je za, na četrti odstavek proti, zdržani sprejet. na peti odstavek predloga 15.16 za črtanje, glasujemo skupaj za, 15.16 glasujemo za oba, eh, proti, zdržani zavrnjen. Kompromisni B za, proti, zdržani sprejet. Vsi drugi predlogi spremembe. se opravičujem, o 14. lahko glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Na šesti odstavek številka 19, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Devetnajst za, proti, zdržani, zavrnen se opravičujem dvajset a ste vsi razumeli ne niste številka dvajset gospoda kastlerja za proti zdržani zavrnjen kompromisni c za kompromisni predlog c za proti zdržani sprejet sedmi odstavek kompromisni predlog d kdo je za kompromisni predlog d proti zdržani kompromisni predlog d je sen sprejet osmi odstavek petindvajset za proti zdržani bomo preverili torej predlog spremembe številka petindvajset avtor je poročevalec smo vsi glasovali, konec glasovanja, 27 za, 22 proti, sprejet. Sedaj bomo glasovali o enem delu amantmaja 26, ki ga ne pokriva 25. Involving representative workers and community organization. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Številka 27, gospe Regner, kompatibiln, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Številka 28 sedaj postane nepredmeten. 29, eh, predlog za črtanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Številka 30, poročevalca za, proti, vzdržani, vzdržani sprejet. 10, 32, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili številka 32. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Za 2029 proti s tem je zavrnen predlog številka 32 in sem se prej zmotila, se opravičujem. Morali bi glasovali o 31. Eh, amandmaju. Glasujemo. Kdo je za? Torej 31 za. Proti. Zdržani sprejet. Deseti odstavek 33 pravzaprav zdaj. 33 je zdaj, kdo je za? Proti zdržani sprejet. Prosim, da lepo uh, dvigujete roke. Sedaj pa 34, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Sedaj bomo glasovali elektronsko o celotnem besedilu. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 24 za, 21 proti, 3 vzdržanje. Mislim, da lahko naši poročevalki čestitamo. O vote sur... Nadaljujemo z glasovanjem o mnenju. De monsieur, euh, pardon. Se pravi, čujem, glasujemo o poročilu gospoda Serkasa o enotnem postopku za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Najprej člen 2.b, predlog spremembe 24, 2 predlagatelja imamo tu. Glasujemo o amandmaju 24. Brez besed. In the context of a paid relationship. Ta fraza ni skladna s pristojnostmi, ki jih imamo kot odbor, zato je pristojen odbor Libe. Glasujemo o predlogu spremembe 24 brez formulacije in the context of a paid relationship. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Gospod poročevalec? Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tomas Mann mi je rekel, naj prosim pojasnil to, da kompromisni predlogi, o katerih glasujemo, vsebojo tudi predlog spremembe 25 Tomasa Mana do zadnjega odstavka. Gre za kompromisni predlog o vodni zjavi 12 in predlogu spremembe 25 Tomasa Mana. Na člen 3, hvala. Merci, Hvala lepa za ta pojasnila. Glasujemo kompromisni predlog A ki se nanaša na uvodno izjavo 12 in ki se nanaša na predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 26, gospoda Lejarika in ostali. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da bo treba preveriti. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 27 pour, 21. Vsi ste oddali svoj glas, 27 za, 21 proti. Kdo je za predlog spremembe 27? Sprejet. Predlog spremembe 5 poročevalce je brezpredmeten. Glasujemo o predlogu spremembe 6 poročevalce. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Lahko preverimo predlog spremembe šest. Mislim pa, da bo to ista večina. Glasujemo. Predlog spremembe šest. Ste vsi glasovali? 20 za, 28 proti. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 28. Omen Rojten, kdo je za? sprejet. Predlog spremembe 29 je brezpredmeten. Predlog spremembe 8 poročevalca. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 30. Gospe Majsner, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 9 poročevalce brezpredmeten. Predlog spremembe 31. Gospoda Mana, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 32, gospe Lambert, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Bomo preverili 32. predlog spremembe, glasujemo. Ste vsi glasovali? 20 pour 28. 20 glasov za, 28 proti. Predlog spremembe je zavrnjen. Postopkovno? Chairman, order... Postopkovno. Zanima me, ali ste dejansko šteli roke, ki se dvigajo. Gledam, kako spremljate, glasujemo, vi samo pijete za proti vzdržanji, pa spoh ne pogledate, kdo dviguje roko. Dvakrat ste se že zmotili, zato predlagam, da ste malo bolj dosledni in pogledajte pravzaprav, ali dvigujemo roke ali ne. Hvala lepa, bomo poštevala to pripombo. Predlog spremembe 10. Poročevalca, kdo je za ali ne. Proti vzdržani. Zavrnjen. 33. predlog spremembe. Gospoda L. Jarika. In predlog spremembe 34 gospe Lambert, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11, porčevalce, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 12. predlog spremembe in 35. predlog spremembe gre za predloga, da se nekaj črta. Glasujemo obe, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani bomo preverili. Predlog spremembe 12 in 35. Glasujemo. Ste vsi glasovali? 21 glasov za, 29 proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13 in predlog spremembe 36. Tudi tu gre za predlog, da se nekaj črta. Kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da gre tu za isto večino, ampak bomo preverili, ko bo sistem odblokiran. Voilà. Sistem je debloke, donc... Dobro, sistem deluje, kar pomeni, da lahko elektronsko glasujemo o predlogih sprememb 13 in 36. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 glasov za, 24 glasov proti, eno zdržan glas. En glas iz skupine socialistov preveč imamo, kar pomeni 26 za, 23 proti, eno zdržan glas. Predlog spremembe 13 in predlog spremembe 36 sta sprejeta. Donc le compromis... Kompromisni predlog je s tem brezpredmeten. Glasujemo o predlogu spremembe 38 poročevalca. Kdo je za? Proti. Ni jasno. Glasujemo elektronsko o 38. predlogu spremembe. Tout le monde a pu voter? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 glasov za, 9 proti. Rezultat je jasen. Predlog spremembe 38 je sprejet. 14. predlog spremembe, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 39, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15 poročevalcev, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Uvodne izjave. Uvodna izjava 9, predlog spremembe 16. Enaki pogoji kot prej, brez besed, ki naj ne bi sodile v našo pristojnost, temveč v pristojnosti odbora Libe. Formulacija in the context of a paid relationship se črta. Kdo je za ta predlog spremembe številka 16? Proti, vzdržani, sprejeti. predlog spremembe ena poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 17, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 18, gospe Blinkevič Jute, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 12 oziroma uvodna izjava. Kompromis A. Kompromis je predlog C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ostali predlogi sprememb so brezpredmetni. Po uvodni izjavi 16 nas čaka predlog spremembe 22. Glasujemo v dveh delih. Najprej prvi del. EU law does do with EU law. Kaj med tema dvema pa ne vem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o preostalem delu besedila. Kdo je za? Normalement, le, le rapporteur est contre. Poročevalec je proti, kolikor vem. Drugi del besedila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Gospa Omen Reuten, najprej bomo glasovali o predlogu spremembe 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Gospa Omen Reuten, želite besedo? Voorzitter, voorzitter, we hebben als eh, EVP-fractie. Da, gospa predsedujoča, mi kot EPP politična skupina smo naredili napako v zvezi s številko 13. Mi smo se dogovorili, da smo pravzaprav proti, ker smo bili prvotno proti. V pogajanjih o kompromisih pa smo se tako dogovorili, da bomo pravzaprav glasovali proti na glasovalnem seznamu, tega nisem več preverila in nažalost jaz sem mislila, da je v redu vse, ampak na tem seznamu piše plus in zdaj je ta predlog spremembe sprejet, eh, da bi besedilo komisije prečrtali, mi pa tega nismo hteli prečrtati. Zdaj pa je vprašanje, a kako lahko to rešimo, ta problem. Jaz vas prosim in prosim tudi kolege, da mogoče eh, to prestavimo na naslednji sestanek in da potem to takrat naredimo. Ja. Euh, Gre za res izjemno situacijo. Po francoskem pravu obstaja privilegij vlade, da prosi za še eno razpravo in odločanje. Tako da vam lahko predlagam edino to, da se posvetujemo s člani odbora in preverimo, ali kdo morda nasprotuje temu, da še enkrat glasujemo o odstavkih oziroma predlogih spremembe 13 in 36 če bo glasovanje šlo v nasprotno smer, bomo morali glasovati o kompromisu B. To je predlog, ki ga imam. Gospod poročevalec, bi prosim pojasnili. Si, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z enakim rezultatom Seveda obstaja ena druga pot, ki je bolj logična, da se ne izbere eh, najprej kompromisa in eh, če se o tem glasuje, je, so tudi predlogi sprememb jasni. Mi smo pripravljeni torej ugoditi EP5, kot je bilo dogovorjeno. Upnju, do podporočevalec, popolnoma se strinjam z vami. Če imamo kompromisni predlog, ta prevlada nad vsemi. Vendar, če bi se res strogo držali besedila ali če bi uporabili drugo logiko, skratka, če imamo predlog za zavrnitev, potem imamo kompromisni predlog, ampak politična stvarnost kaže, da če imamo kompromis, ga imamo zato, da se prepreči zavrnitev. To sedaj izhaja iz druge znanosti, ne iz naše znanosti. Razumem, da se strinjate. Skratka, še enkrat glasujemo. Gospa Omen Reuten, mislim, da mi ni treba še enkrat dati besede vam, ker, vam, ker sem vam ugodila. Predloga spremembe 13 in 36 vplivata na kompromis B. Elektronsko bomo glasovali in sicer o predlogih spremembe 13 in 36. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 glasov proti, 8 za, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o kompromisnem predlogu B. Glasujemo elektronsko, kompromisni predlog B. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 41 glasov za, 4 proti, 4 vzdržani glasovi. Kompromisni predlog B je sprejet. Hvala lepa, gospa Oman Reuten, tudi za vaš prispevek temu kolektivnemu delu. Ampak vseeno želite besedo, izvolite. Eh, eh, da, gospa predsedujoča, prisrčna hvala vam in tudi vsem kolegom za pripravljenost, da ste tu sodelovali. Ampak druga zadeva, ki, vprašanje, ki si ga postavljam, je, ali ne bi morali najprej glasovati o kompromisu, potem pa o predlogu eh, spremem. To je bilo pravzaprav moja pripomba. Gospa Omenrojten, če ste me dobro poslušali, potem veste, da sem predstavila doktrino. Sekretarjat bom prosila, da pri plenarnih službah preveri, kako se vlagajo kompromisni predlogi. Sploh, če imamo predlog, da se nekaj zavrne. To bomo preverili, tako da ne bomo več stisneni v kot v takšnih situacijah. Glede na to, kako strogi so v sekretarjatu, pa mislim, da vedo, kaj počnejo. In tudi sama sem nekoliko presenečena nad vašim predlogom, če smo vendarle sestavili kompromisni predlog, potem to pomeni, da kompromisni predlog prevlada nad zavrnitvijo, ki je bila predlagana zaradi tega, ker nismo imeli na voljo kompromisnega predloga. Če želite, pa se bomo obrnila tudi na pravno službo parlamenta, da preverimo, ali smo si ustrezno tolmačili poslovnik. Dobro. Končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Še gospod poročevalec. Be, be. Quizá me equivoque, pero creo que aún no hemos votado. Da, mogoče se motim, ampak jaz mislim, da Jean Lambert 23 o tem sploh še nismo glasovali. Glasujemo, končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 42 glasov za, en glas proti, sedem vzdržanih glasov, lahko čestitamo poročevalcu. Dans ce, dans ce dossier où nous sommes... za povezan postopek sedaj z odborom Libe. Oni so začeli pogajanje s svetom, tako da lahko povabimo našega poročevalca, da se vključi v pogajanje sicer na podlagi tega mnenja, ki smo ga ravno kar sprejeli. Mislim, da lahko združimo svoje sile za pogajanja. Za pogajanja s svetom. Včeraj smo 18. točko predstavili, tako da bomo sedaj glasovali o poročilu gospe Cimer, zmanjševanje revščine in odpiranje novih delovnih mest v državah v razvoju, pot naprej. To mnenje pripravljamo za odbor za razvoj. Eh, paragraf 1. Prvi odstavek. Amandma ena, gospod Delik, za proti sprej. To. Predlog spremembe dva, kdo je za? Proti, držani. Sprejeto. Predlog spremembe tri, gospod Sipel, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe štiri, gospod Delik, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjen. Predlog pet, gospod Cimer, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Predlog šest, tiste avtorice, kdo je za? Proti, vzdržani proti vzdržanje je sprejet, predlog 7, kdo je za, proti vzdržanje je sprejet, predlog 8, gospe Sipal, kdo je za, proti vzdržanje je sprejet, predlog 9, gospe Jaroke, kdo je za, proti vzdržanje je sprejet, predlog 10, kdo je za, proti vzdržanje je sprejet, predlog 11, za, proti vzdržanje je sprejet, predlog 12, Gruni, kdo je za, proti vzdržanje je sprejet, proti vzdržani je sprejet, predlog 13 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Amendment 13. Glasujemo o predlogu 13. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 17 proti. 13. predlog je sprejet. Predlog 14. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog 15. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog 16. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog 17. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog 18. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog 19. Kdo je za, proti, vzdržani? proti vzdržani sprejet. Predlogi 21 do 27. Lahko glasujemo v bloku? Ne. Dobro, potem pa predlog 20. Poročevalke, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 21, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 22, za? Proti vzdržani sprejet. 23, 23. predlog spremembe triindvajset predlog. Želite, da preverimo glasovanje pri dvaindvajsetem predlogu? Dobro, elektronsko preverjamo. Le vote est ouvert sur l'amendement 22. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 25 pour, 18 contre, 7 à 25 glasov za, 18 proti sprejeto. 23. predlog. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet, 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo 25. predlog spremembe, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 glasov za, 21 proti, sprejet. Z majhno večino. 26. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 27, kdo je za? proti, vzdržani. Sprejet, glasujemo o celotnem mnenju, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 43 glasov za, nihče proti, eno zdržan glas. Čestitke pripravljalki mnenja. Euh, Točka 20. Glasujemo o resoluciji in ustnem vprašanju o zaposlovanju socialni razsežnosti Evrope 2020. Najprej, predlog ena, gospe Lin, do je za. Pri ustnem vprašanju smo proti, vzdržani, sprejet. Predlog dve, gospe Lin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o celotnem ustnem vprašanju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Sedaj pa glasujemo o resoluciji. Prvi odstavek. Predlog šest, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o. Pardon, Želite preveriti šesti predlog spremembe? Dobro. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 25 proti, eno zdržan glas. Zavrnjen. Glasujemo. Ustni predlog spremembe pri prvem odstavku skupine Alde in Zelenih. Kdo je za spremembo pri prvem odstavku? Za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji odstavek, predlog spremembe 7, gospoda Kabrnuha, ustni predlog spremembe. Predlagamo, nihče temu ne nasprotuje. Glasujemo o spremenjenem predlogu spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? No, ni popolnoma jasno, bomo preverili. Sedmi predlog spremembe, kot smo ga spremenili. Tu mu na pivote? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 37 za, 7 proti. Osmi predlog spremembe, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Četrti odstavek, predlog 9, gospe Kornelisen in Turunen. Na predlog liberalcev bi a main zamenjali z unimportant. Kdo je za spremenjeni deveti predlog? Kdo? Proti vzdržani? Sprejet. Predlog deset. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejet. Predlog enajst. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog A. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejet predlog spremembe 16. Glasujemo o dveh delih. Kdo je za prvi del? Do besed excellence of the practices and the contents. Kdo je za ta del proti vzdržani sprejet? Kdo je za preostalo besedilo? Za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 14 je skladen. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Enako velja za predlog 15 gospoda Kabrnoha, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, preverjamo 15. predlog spremembe. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 26 za, 17 proti. Predlog 15 je sprejet odstavek 7, predlog spremembe 17, gospe Lin, to je za. Proti vzdržani. Sprejet 18, gospe Harkin, za. Proti vzdržani. Sprejet. Predlog 19, za. Proti vzdržani. Sprejet. Predlog 20, gospe Harkin, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog B, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Predlog 21. 23 glasov za, proti vzdržani. Sprejet. Predlog 25, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Predlog 26, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo. Glasujemo o 26. predlogu spremembe. Tu bomo napivoteli v teklo. Konec glasovanja. 23 pour 17 contre. 23 za, 17 proti. 26. predlog je sprejet. Predlog 27. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Predlog 28. Gospelin, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 29. Gospi Harkin je skladen, tako da glasujemo za. Proti vzdržani. Sprejet. 30. predlog, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog 31, gospe Link, kdo je za, proti vzdržanji sprejet. Predlog 32, gospe Harkin, je skladen, kdo je za, proti. Bomo preverili. Preverjamo, glasujemo o 32. predlogu spremembe. Konec glasovanja, 26 za, 17 proti, sprejet. 33. predlog spremembe v dveh delih. Najprej glasujemo o prvem delu. Invites the council. Invite the council, combine work and training. Kdo je za ta prvi del? Proti vzdržani sprejet. Glasujemo o drugem delu. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog 34, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o 34. predlogu spremembe. Tu bomo na pivote, pivote klo. Konec glasovanja. 20 za, 24 proti, zavrnjen. Predlog 35, kdo je za, proti, vzdržani. Glasujemo o 36, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 37, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko o 37. predlogu spremembe. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, 20 za, 23 proti, zavrnjen. Predlog 38, iste, istih avtorjev, kdo je za? Proti? Glasujete za ali proti? Bomo preverili, glasujemo o 38. predlogu spremembe. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Konec glasovanja. 24 za, 19 proti. Sprejet. 39. predlog, kdo je za? Proti. Se kdo zdrži glasovanja? Ista večina sprejeta. 40. gospoda Kardoha, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 41. gospelin, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 42. gospe Harkin, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 43. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 44. predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. Smo na pivotelju v teklu. Konec glasovanja. 25 za 19 proti sprejet. 24. odstavek 45. predlog za proti zdržani. Sprejet. Se, 25. Eh, eh, odstavek eh, predlog za črtanje za proti zavrnen. Kompromisni predlog se za proti vzdržani sprejet. 56 za, proti, zdržani, zavrnen, 49 za, proti, zdržani, sprejet, 51 za, proti, zdržani, zavrnen, 50 za, proti, zdržani, sprejet, 52 gospe Harkin za, proti, zdržani, zavrnen, vzdržani, sprejet, 53 eh, eh, za, proti, vzdržani bomo prebili. Konec glasovanja, 18 za, 23 proti, ni prejet, se pravi zavrnil, 54 za, proti, vzdržani sprejet 55 ustni predlog spremembe, ki sem ga dala jaz dodatno. E, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili 55. Glasujemo o 55. smo vsi glasovali, konec glasovanja, sedaj so stvari jasne, 40 za, 1 proti 3 je vzdržali. Potem uvodna izjava B, prvi amantma, kdo je za, proti sprejet, številka 2, za, proti, vzdržani, zavrnen. Številka 3.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 podarim samo to, da se nismo strinjali s tem, da bi to bilo vključeno v dnevni red. E, ni nam bilo všeč, kako je to bilo e, vlože, vključeno v dnevni red in zato bomo glasovali proti. Sí, para decirle... Hval... da, hvala, gospod predsedujoča. Jaz ostajam pri tem, kar je bilo mnenje večine koordinatorjev, se mi zdi smotrno, da parlament v skladu z eh, strategijo 2020 eh, sodeluje in zato glasujemo za. Še kdo želi obrazložiti svoj glas med člani odbora? Eh, sedaj elektronsko glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Uh... Konec glasovanja. 26 za, 16 proti, 2 vzdržana. S tem je besedilo sprejeto. S tem smo zaključili naše glasovanje. Najlepša hvala. Vidimo se ob 15. kjer bomo razpravljali o poročilu gospoda Örja.